Ti tega, da se ljudi vrača v tisto državljansko vojno, iz katere so pravkar pobegnili. Za konec bi zaključil po angliško. Seveda lahko uh, razpravljamo, lahko se pogovarjamo o podrobnostih, ampak na koncu koncev se mislim, da vsi strinjamo, da je evropski način to, da zaščitimo življenja. Hvala.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 Pripravili ste resolucijo, ki je više klevičarske demagogije in z njo eh, želite, da na široko odpremo vrata Evrope in brez kriterijev sprejemamo ljudi. Ja, zelo enostavno je biti gostoljuben v pristaniščih drugih držav in s tem naj bi tudi omogočili nevladnim organizacijam, da prosto delujejo v sredozemlju, ne da bi imeli eh, organi Um, pristojni organi zadevnih držav nad tem kakršenkoli nadzor. Uh, tako pa uh, bi v bistvu samo spodbijali nezakoni, spodbujali nezakonite migracije. No in zato smo seveda glasovali proti, poleg tega pa smo tudi pripravili eh, alternativni predlog, ki naj bi zaščitil naše meje in naše državljane. Najboljši način za zaščito življenja je ta, da se preprečijo odhodi v Afriki in da se okrepi sodelovanje s tretjimi državami, državami izvora in tranzitnimi državami, ter da se tako eh, najdejo rešitve na dolgi rok. Eh, veliko se je do danes govorilo o sporazumu iz Malte, ki je bil predstavljen kot rešitev za vse probleme, ampak sedaj je to samo še pilotni projekt, ki je ostal v rokah držav članic. In če so to inštrumenti, s katerimi želi eh, gospa von der Leyen Eh, upravljati z migracijskimi otokovi, bo to gotovo pripeljalo v poraz. Pripravili smo predloge sprememb zato, ker si želimo, da bi države članice lahko še naprej eh, ocenjevale, ali so reševalne akcije, ki jih izvajajo zasebne ladje, dejansko primerna rešitev. Eh, države članice morajo imeti možnost, da odločajo na podlagi lastne zakonodaje, ali bodo dovolile iskrcanje ladje ladjam nevladnih organizacij v lastnih pristališčih ali bodo to prepustili raznim karolam. Eh, mi želimo jasna pravila, zato da ne bodo nezakonite migracije imele samo še dodatne spodbude. Zato zakonitim migracijam lahko rečemo ja, ne, pa absolutno moramo reči tistim, ki trgujejo z človeškimi življenji eh, na evropskih mejah. Najlepša hvala v imenu IKR, dobi besedo gospa Prokačini. Minuto in pol. Domani. No. Hvala, predsednica. Jutri ne bomo podprli tega predloga, zato ker ne želimo biti pajdaši tistih, ki načrtujejo da bodo dovolili, da se v sredozemlju utopi pravna država, razum in s tem tudi življenja številnih, preveč številnih eh, migrantov, ki se bodo prepustili trgovcem z življenji. Um, bratje Italije še naprej stalno ponavljajo, da je edini način, da se preprečijo te smrtne žrtve, to, da se prepreči odplutje ladjam iz teh držav. Vemo, da druge alternative ni. In zato to stalno ponavljamo, tudi tukaj in to do konca, da je reševanje na morju seveda pravilno in da je obvezujoče, kadar gre za nekaj občasnega, nekaj, kar se trenutno zgodi, ne pa za nekaj, kar se uh, organizira uh, na široki ravni in uh, pogosto v sodelovanju z prevozniki. Uh, saj se tako samo omogoči prihod tisočem ljudem, ki jim pa ne moremo zagotoviti dela in uh, dostojne prihodnosti. In zato je ta resolucija krasen manifest levičarske hinavščine in ravno zato je EKR pripravil alternativni predlog. Želimo, da je to, kar mi mislimo, jasno zapisano. V imenu grupe Zjednočene. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu GUE. Gospod Urban Crespo, izvolite. Minuto in pol. Gracias, presidenta. Este año... Hvala, predsedujoča. Več kot tisoč ljudi je letos uh, izgubilo življenje v skupni jami, kar je postalo Sredozemsko morje. Pričemer pa imamo zmožnosti za reševanje. Um, ljudi. To je vprašanje človeškega dostojanstva, sploh če te možnosti imamo. In če se nič ne naredi in se mrt hladno gleda to umirjanje in se celo reševanje smatra za nekaj nezakonitega, potem eh, tukaj nekaj ne deluje. Tako kot je to uh, naredil Salvini, ki je želel ladje, ki so rešile ljudi uh, oglobiti, ni jim pa omogočil pristanka, tako kot je to naredil Pedro Sanchez. Zato želim še enkrat in tisočič ponoviti, da reševanje življenj ni kaznivo dejanje. Evropa um, je v nevarnosti samo v očeh teh, ki sedijo tukaj nasproti. V Evropi potrebujemo um, varne poti za migracije, potrebujemo neko javen sistem in potrebujemo takšno politiko, um, ki bo omogočila jasno reševanje. Pri tem pa moramo jasno povedati, da Libija pač ni varno pristanišče, v katerem bi ladje pristajale. In zato, gospe in gospodje, nikar ne podcenjujte tega predloga, ki ga imamo pred seboj. Lahko predstavlja le majhen korak, ampak vseeno korak k uh, reševanju človeških življenj. Zato glasujte za jutri. Hvala. Najlepša hvala, sedaj pa za nepovezane, gospod Papadakis, minuto in pol. Najlepša hvala. Evropska unija je seveda sokriva za vojno v Siriji. In sedaj smo ugotovili, da smo sokrivi tudi za nove migracijske tokove naši sklepi glede Turčije so bili nekoristni, Dublinska uredba ne deluje. Pred eh, otokom Kos je veliko beguncev, ki jih najdejo v morju, tudi mrtve, in sedaj se bo zapiralo določena taborišča na otokih, na grških otokih. V Grčiji so sprejeli novi zakonodajni predlog. In sedaj je postalo jasno, kakšno vizijo ima nova, nova demokracija v Grčiji za begunsko politiko v naši državi. Mislim, da to ne bo koristilo beguncem, ki so postali žrtve neokapitalističnih tendenc naše nove vlade. Sedaj se bo te begunce iz eh, otokov samo preneslo v sever Grčije. Mnogi izmed teh so sicer dobili možnost, da zaprosijo za azil, ampak to ni dovolj. NATO in Evropska unija morata prenehati z svojimi imperialističnimi nač načrti, namreč to vodi le v kolonializem in nacionalizem. Hvala lepa. Najlepša hvala. Besedo dobi gospa Ed Stadler za minuto in pol. Izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča, gospod komisar, gospa eh, ministrica. Glede dveh stvari se strinjamo. Prvič, naša mednarodna in humanitarna dožnost je to, da rešujemo življenja. In drugič, tihotapci kršijo človekove pravice in zato se moramo zopr njih vsak dan bojevati. Mi razpravljamo o reševanju na morju ampak v Angliji se je dogodila humanitarna katastrofa. 38 trupel je bilo najdenih v tovornjaku, verjetno je šlo za tihotapljenje. To je pogod, podobno drami v um, Pandorfu v Avstriji, kjer smo v tovornjaku našli 71 mrtvih ljudi. To nam jasno pokaže, kako brutalni so tihotapci. Izkoriščajo namreč to, da ljudje nimajo drugih možnosti in v zakup zamejo tudi smrt svojih strank, samo da bi dobili dobiček. Ne smemo podpirati teh ljudi, zavedati se moramo, kakšne signale pošiljamo svojimi ukrepi. Seveda je reševanje v sredozemlju zelo pomembno, ampak to moramo ločiti od nadaljnih ukrepov. Dokler bo reševanje v sredozemlju vstopnica v Evropo, tako dolgo bodo ljudje še naprej stopali v eh, neplovne čovne, zato da bi prišli v Evropo. Storiti moramo to, kar bo edino delovalo: dobro sodelovanje z tretjimi državami, izboljšati pogoje v prehodnih taboriščih v teh tretjih državah in zagotoviti neko vizijo za prihodnost za Afriko. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Bartolo dobi besedo za minuto in pol. Grazie, Hvala, predsedujoča. Najprej bi se želel zahvaliti kolegu Lopezu Aguilarju za odlično upravljeno delo, saj je resolucija, ki je bila izglasovana v ponedeljek v odboru Libe, resolucija, ki jasno spo, po, pošilja jasno sporočilo komisiji in državam članicam, da ne moremo nadaljevati s politiko zaprtih pristanišč in ogrožati življenja ljudi na morju. Zakonsko in moralno dužnost imamo, da ukrepamo ad hoc ukrepi niso dovolj in niso primerni. To smo videli tudi prejšnji teden ob zadnjem brodolomu ob obalah Lampeduze. Koliko oseb bo še moralo umreti, preden bodo države članice eh, odločene prevzeti lastne odgovornosti? Potrebujemo takojšnje odgovore, evropske in trajne. Potrebujemo trajnostni pristop za iskanje in reševanje v morju, tako kot je to zapisano v tem predlogu. Eh, zahtevamo smernice, ki bodo pojasnile, da je treba uh, nuditi človekoljubno pomoč tistim, ki jo rabijo in da to ne sme biti um, kriminalizirano. Ne moremo kazati s prstom na tiste, ki um, rešujejo življenja. In um, ne moremo tudi vseh odgovornosti prenesti na države, kot je Libija, kjer so migranti žrtve vse vseh vrst nasilij. In upam, da bo jutri ta resolucija izglasovana v tej dvorani, ker kdor bo glasoval proti, bo samo odgovoren za vse tragedije v sredozemlju in tudi tisti, ki uh, nadaljujejo se politiko uh, zaprtih pristanišč in se dogovarjajo za Libijo, da obdrži na svojih obalah 80 odstotkov ljudi. Naj povedo tudi, kako bo končalo teh 80 odstotkov ljudi, ki so zaprti v pristaniščih v Libiji. Najlepša hvala. Besedo dobi gospod eh, Čen za minuto. Izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča. Spoštovani kolegi in kolegice. To, kar se dogaja v sredozemlju, je vsekakor humanitarna katastrofa. Reševanje na morju je naša pravna zaveza, ampak tudi človeška dožnost, po mojem mnenju. Kot evropejci imamo odgovornost do tega, da ne samo gledamo, kaj se dogaja v sredozemlju, ampak da tudi ukrepamo. Prav zato mislim, da je pomembno, da namenimo lastna sredstva reševanju v sredozemlju. To je pomemben korak naprej, to je dober korak naprej. Dobro je tudi, da dosežemo napredek pri razdeljevanju eh, tistih, ki smo jih iz morja rešili. Žal nekatere države članice tega ne spoštujejo. Vse države članice pozivam, da prostovoljno sprejemajo rešene, dokler ne bo zavezujočega mehanizma za porazdelitev. Najbolje pa bi bilo seveda, če se ljudje sploh ne bi podali na to nevarno pot. Zato moramo podpreti UNHCR, da se izboljšajo razmere v eh, taboriščih, izboljšati moramo razmere na trgu dela in pomagati pri eh, vprašanju preselitve. Upam, da bo Evropska komisija tukaj posredovala, da bo to njihova prioritetna naloga in da bodo podali predloge, ki jih lahko večinsko podpremo. Hvala lepa. Najlepša hvala. Na vrsti je gospa Strik. Izvolite, eno minuto imate. Hvala lepa, predsedujoča. Na morju šteje vsaka minuta. Težko bi si bilo predstavljati, da bi evropske državljane pustili na morju da pač plavajo tam v zapuščenem eh, gumijastem čovnu in jih prepustili njihovi usodi. In to se prav vsak dan dogaja z begunci. Evropska unija je podpisala eh, pogodbo UNCLAS in prav zato imamo obvezo, da rešujemo ljudi iz morja. To pa seveda zahteva dobro koordinacijo in tudi izkrcanje teh ljudi v varnem mestu. Libija ni varna, prav zato ne moremo financirati vračanja teh ljudi v Tripoli, ne da bi kršili mednarodno pravo. Migrantom moramo pomagati, da na varen način, način zapustijo ta pekel. Prevzeti moramo svojo odgovornost in podpreti humanitarno pomoč nevladnih organizacij, ne pa to kriminalizirati. Upam, da bo Evropska komisija spoštovala ta načela, da bo pripravila hiter, in dober načrt za ukrepanje. Reševanje ljudi in zagotavljanje izkrcevanja v času, dokler takšen mehanizem ne bo sprejet, pa je prav tako pomembno, namreč vsaka minuta šteje. Najlepša hvala. Na vrsti je gospod Garo. Minuto imate, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Resolucija dejansko predlaga, naj se poveča migracijski pritisk na države članice, zato da bodo te še bolje sprejemale migrante in jih reševali pred utopitvijo v sredozemlju. Torej naj bi odprli vsa vrata v Evropsko unijo in še bolj omogočili delo nevladnim organizacijam. Tako se predlaga, naj še razširimo te uh, črpalke, ki tokove migrantov vlečejo v Evropo. Uh, kamor prihajajo s, s pomočjo uh, teh trgovcev z ljudmi. Ampak pod um, to krinko um, dobrodelnosti bomo povzročili samo še večjo krizo. In če želimo reševati življenja, moramo ravnati ravno nasprotno. Ponovno moramo vzpostaviti meje Evropske unije in zato in preprečiti delo tistim trgovcem z ljudmi, ki povzročajo toliko eh, človeških, človeških žrtev, ter spodbujati vse pobude mm, in nuditi vso pomoč izvor, državam izvora, zato da bomo pri viru um, reševali te dramatične situacije. Jedem. Najlepša hvala, gospod Vilalba, za minuto. Hvala lepa. Ta razprava o smrti človeških življenj v sredozemlju eh, je na mestu, vendar pa nam ne ponujate tudi realnih podatkov in sicer, da so se v letu 2019 eh, te žrtve eh, zmanjšale, njihovo število je nižje, morda ravno zato, ker so se vrata v Evropo zaprla. Ehm, zato eh, morajo države članice s svojo zakonodajo eh, prispevati k boju eh, proti temu nehumanemu delovanju trgovcev za ljudmi. Pravilni odgovor bi bil kateri? Kakšne ukrepe moramo sprejeti za to, da bomo prekinili ta učinek ponovnega klicanja novih migrantov in delovanja nevladnih organizacij, ki so delujejo ukvarjajo s trgovci, z ljudmi in zakaj se Evropska unija eh, ne zauzame za to, da bi sprejela tako resolucijo oziroma zakonodajo, ki bi omogočila državam članicam, da bi same odločile, kdo lahko vstopi v Evropsko unijo in pod kakšnimi pogoji. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Rego, izvolite. Hvala. Naj ponovim to, kar je povedal kolega pred menoj. V letu 2019 je več kot tisoč oseb izgubilo življenje v sredozemlju, ko so poskušali priti v Evropo. Tisoč človeških življenj, to so smrti, za katere so nekateri odgovorni. Odgovorne so rasistične politike v Evropski uniji, politike, za katere nekateri tudi tukaj na teh stolih glasujejo. Uh, Eh, zato imamo resolucije, ki obsojajo, vendar se politike ne spremenijo. Potrebujemo mm, eh, obalno stražo za iskanje in reševanje ljudi, ki bežijo iz eh, držav, kjer potekajo oboroženi spopadi in kjer se čutijo učinki podnebnih sprememb. V Libiji že obravnavajo te migrante kot sužnje in z njimi trgujejo. Podoben center se bo odprl v Ruandi. Eh, govori se o mm, politiki sodelovanja z Marokom, ampak eh, to pomeni, da bodo spet maroški organi eh, teptali te ljudi. Še več smrti bo, še več trpljenja bo. Mednarodno pravo, naj spomnim, obvezuje k reševanju življenj in kdor življenja na morju ne reši, mora za to odgovarjati pred sodiščem. Hidvegi. Najlepša hvala, gospod Balaš Hidvigi. Minuto in pol, izvolite. Uh, hvala. Ta resolucija temelji na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 napačno sporočilo in lahko povzroči samo še več tragičnih dogodkov. To je zato, ker je to jasno povabilo milijonom ljudi iz Afrike, da um, smo jih v Evropi pripravljeni sprijeti in zato se jih bo še več pripravljenih podati na pot. Mi pa moramo uh, nuditi pomoč tam, kjer se pomoč potrebuje. Potrebujemo resolucijo, ki se bo lotila tega problema pri njegovih koreninah. Moramo več uh, investirati v zaščito meja in okrepiti sodelovanje s tretjimi državami državami ter se učinkovito boriti proti tihotapljenju ljudi. Um, Zato je najboljši način, da se preprečijo utapljanja v sredozemlju ta, da se politične sile usmerijo k preprečevanju odhodu tih utapskih ladij iz afriških obal. Um, nerazumljivo je, da se v to vključujejo nevladne organizacije, ki nimajo jasnega izhodišča in um, ki ne sodelujo z državami članicami in evropskimi organi. To je nespremljivo. Spoštovani kolege, če želimo reševati človeška življenja, moramo e, ponovno vzpostaviti evropski nadzor nad mejami in pomagati tretjim državam. In uh, zelo neodgovorno bo, če bomo sprejeli to resolucijo politikov. Najlepša hvala. Modri kartonček je bil zastavljen. Gospod Butikofer vam želi zastaviti vprašanje. Ga sprejmete? Pan posel. Pani pošle. Torej še enkrat, eh, zanima me, ali sprejmete modri kartonček. Namreč eh, gospod Butikofer vam želi zastaviti vprašanje. Ga sprejmete? Da. Izvolite, gospod, eh, Bütikofer. Hvala, predsedujoča. Dve vprašanji imam za kolega. Prvič, ali ste prepričani, da ste član ELS in ne morda skupine ID? In drugo vprašanje, to, kar ste povedali, v čem je to kakorkoli blizu krščanskemu duhu?

Eh, so zelo živahne tudi znotraj političnih skupin in to je zelo dobro. Dobro je, da te razprave imamo in da jih vodimo na odprt način. In drugič, omenjate krščanske vrednote, naj povem to, eh, odgovornost je del krščanskih vrednot in to, kar počne Evropska unija glede migracij, ni odgovorno neodgovorno je, da se pošilja ljudem v stiski sporočila, da lahko kdorkoli pride sem brez omejitev, da se jih spusti noter leto, zatem pa se jim reče, ne, nimate pravice biti tukaj in sedaj pojdite nazaj. To je neodgovorno. Odgovoren pristop pa je, da se realistično pogleda situacijo, da se nudi pomoč tam, kjer se ta potrebuje, na lokalni ravni in to je. Uh, krščanska odgovornost, kakršno uh, si jaz predstavljam. Moreno... Najlepša hvala. Gospod Moreno Sanchez, izvolite minuto in pol. Hvala lepa, predsedujoča. Najprej bi se želel zahvaliti predsedniku odbora Libe za upravljeno delo in za pripravljeno resolucijo, ki vključuje Eh, nujne in potrebne ukrepe, če želimo preprečiti umiranje v sredozemskem morju. Reševanje življenj mora biti naša prednostna naloga. Sporazum iz Malte je pomemben in odločilen korak, vendar ni to še dovolj. Zato moramo od sodelovanja z nekaterimi državami članicami priti na pravo evropsko politiko in eh, sprijeti ehm, načrt za nujno ukrepanje in za reševanje življenj v sredozemlju. Še zlasti so med njimi ženske in otroci, ki eh, potujejo tudi brez spremstva in ehm, so zato v veliki nevarnosti. Številni umrejo v morju, drugi pa tudi živijo v zelo nehumanih okoliščinah otrok, še zlasti v libijskih taboriščih, med njimi tudi mladoletni brez spremstva. In zato moramo pozvati države članice in Evropsko unijo, da pripravijo načrte za evakuacijo um, in, da, uh, in tudi pozvati agencije Združenih narodov, da odprejo humanitarne koridorje. Še enkrat naj spomnim. Uh, Emigranti in begunci niso ne številke, ne statistika, to so osebe, to so ljudje, ki imajo svoje življenjske zgodbe. In to vam lahko povem tudi sam, ki sem tudi sin uh, imigrantov. Majte. Najlepša hvala. Gospa Pagazarun Tundua, izvolite. Da. Hvala, predsedujoča. No, sama nisem zelo. Uh, demagoško naravnana in mislim, da moramo v tem parlamentu vendarle doseči nek sporazum za to, da bomo spodbudili politiko azila in migracijsko politiko, še zlasti ob tej krizi, ki jo sedaj doživljamo. Sedaj pa človeška življenja kot neka pravna dobrina, ki jo je treba zaščititi, dejansko potrebujejo zaščito, zlasti pred mafijami, ki trgujejo s človeškim življenjem in to je element, ki ga moramo upoštevati v tem trenutku je še bolj nevarno podati se na Sredozemsko morje, kot je bilo to v preteklosti. Po drugi strani je pa tudi nepravično, da se kriminalizira, kriminalizira delovanje nevladnih organizacij. Sploh glede na to, kaj želimo tukaj rešiti. Svežen Eh, predlogov imamo že v svetu in danes želim, da prisluhnite eh, komisiji in parlamentu, saj je svet slep za to, kar se dogaja v Libiji. Ne glede na to, kakšen model bomo sprejeli, pa tega, kar se tam dogaja in kar se še dogaja, ne moremo dopustiti. To mora biti vsem jasno. Najlepša hvala, gospa Kunke, minuto izvolite. Fru talman. Hvala. Vsakič, ko neko življenje ugasne v Sredozemskem morju zato, ker Evropska unija nima dovolj volje za ukrepanje, eh, vsak takšen dogodek me boli. To je sramota. Nedostojno je to, kar spremljamo iz Evropske unije. Države članice bi morali sistematično in proaktivno organizirati dejavnosti iskanja in reševanja ter prispevati z um, opremo in uh, vozili k skupnemu delu, ki ga upravlja Frontex v sredozemlju. Proaktivno bi morali posredovati sporočila o uh, vozilih oziroma uh, plovilih v težavah. Vse osebe, ki se jih v sredozemlju reši, je treba odpeljati na varen kraj. To je v skladu z mednarodnim pravom in z pravom Evropske unije. Najlepša hvala. Gospod Vandendriše, izvolite, eno minuto imate. Najlepša hvala. Kdor krši zakon, ga je treba kaznovati takšen je naš eh, red in na tak način zaščitimo naše državljane. Zaradi tega naše državljani zaupajo v pravno državo. Ampak prav tega naša politična elita ne želi storiti. Namesto, da bi zaščitili naše eh, meje, nagrajujemo migrante, ki protizakonito vstopajo na naše ozemlje. Nekateri se celo zauzemajo za ukrepe, ki bi stimulirali nezakonito priseljevanje. Nekateri tukaj argumentirajo z humanitarnimi razlogi, ampak kaj je sploh humanitarno, če pa spodbujamo ta poslovni model tihotapljanja ljudi? Ali je humanitarno to, da naše državljane izpostavljamo zločinskim dejanjem, ki jih zagrešujejo migranti? Potrebujemo nek eh, rešitev, ki bo preprečila tihotapljenje, ki bo zaščitila naše meje in naše državljane. Nezakonite je potrebno aretirati in jih poslati tja, odkudr so prišli. To pričakujejo od naših državljani. Hvala. Dziękuję bardzo pani poseł Jadwiga Wiśniewska. Hvala lepa, gospa Višnjevska, za minuto. Bardzo, pani przewodnicząca, szanowni państwo. Negu... Hvala lepa, gospa predsednica. Spoštovane gospe in gospodje, ne pravim, da naj ne bi reševali človeških uh, življenj, ampak reševalne operacije v sredozemljem, ki jih izvajajo nevladne organizacije, uh, so nekaj, kar tihotapci pogosto izkoriščajo. To je ciničen posel, v katerem se izkorišča človeško trpljenje. 10 milijard evrov se eh, s tem služi. Frontex je v preteklih letih rešil velik, eh, veliko življenj, ampak to ni njegova glavna naloga. Frontex naj bi zajamčil, da teroristi in zločinci ne vstopijo v Evropsko unijo. Ampak tako se to dogaja, brez kakršnega koli nadzora, ne da bi nadzorovali, kdo ima kakšno preteklost. Reševalne operacije ne bi smeli biti nekaj rednega, nekaj rutinskega, temveč zgolj neka izjema. Zato moramo poskrbeti za to, da smo predvsem dejavni na kopnem. Če imamo mehanizem porazdelitve in ga bi sprejeli, potem bi s tem temu ciničnemu poslu naredili konec. Zato upam, da bo ta resolucija podprta, kajti z njo se skušamo boriti proti tihotapcem in imamo tudi načrt za dolgoročen razvoj Afrike. Želimo pa tudi, da nezakonite migracije ne bi bile več uh, današnja praksa. Hvala lepa, gospa Mirjam, dali za minuto. Hvala lepa. Kot so nekateri kolegi že poudarili, je iz se življenja v sredozemlju izgubljajo že veliko let. In danes o tem govorimo in še vedno nimamo nekega učinkovitega solidarnostnega mehanizma za področje migracije. In jasno je, da um, doli, določene države um, ne upoštevajo tega migracijskega problema v določenih mejnih državah in zato ne pride do soglasja. Potrebujemo eh, odločilen, odločen pristop do iskanja in reševanja in ob eh, tem scenariju, kjer imamo eh, skupno deklaracijo samo med štirimi državami, Nemčijo, Italijo, Francijo in Malto, eh, je to sicer začetek, eh, Eh, ki lahko pripelje počasi do bolj solidnega solidarnostnega mehanizma. Ampak kot sem rekla, zaenkrat so tukaj prisotne samo štiri države. In svet bi pa si moral prizadevati za to, da se vzpostavi pošten uh, sistem reševanja. In to tako, da se bo zagotovilo, da se bodo dejavnosti reševanja uh, še naprej odvijale in to se podporo vseh skupen odgovor držav članic, ki ga bodo podprle vse države članice, bi bila seveda najboljša rešitev, ampak do takrat pa moramo delati s tem, kar imamo. Hvala. Hvala, gospod Huk, za minuto. O tem govorimo na današnji črni dan, ko je 39 ljudi bilo najdenih mrtvih, med njimi tudi en otrok v Združenem kraljestvu, kamor so bili pretihotapljeni. Eh, prisluhnili smo beguncem, ki imajo izkušnjo prehoda sredozemlja in vemo, zakaj gre. Najprej zato, ker imajo nemogoče življane, življenske pogoje v svojih državah, na to skušajo zbežati iz eh, Afrike in enostavno odločijo se za eh, nevarno prečkanje sredozemlja, ker nimajo nobene druge izbire. Eh, in eh, prepustijo se rokam teh tihotapcev in se podajo na tako nevarno pot. Tudi otroci brez spremstva in zato ne bi smeli prisluhniti niti za trenutek tistim, ki so proti eh, dejavnostim iskanja in reševanja. Rešujmo življenja. Hvala za minuto, ima besedo gospod Urtasun. Ja, hvala, gospa predsedujoča. Jutri bo parlament še enkrat izglasoval jasno sporočilo, da želimo um, imeti možnosti za dejavnosti iskanja reševanja v sredozemlju. Eh, situacija se ne more nadaljati na takšen način, sploh ker nimamo še nobenih konkretnih odgovorov od strani držav članic in eh, drugih organov. In zato Evropska komisija, ali ste naredili kakš, kakšno potezo za to, da bi prepričali države članice naj teh dejavnosti ne obravnavajo kot, eh, kot kriminalne in nezakonite, te možnosti imate in potem svet, ali um, lahko že enkrat uh, sprožite uh, to, da se bo bo končno sprijelo konkretne ukrepe. Potem, pri tem, ko imamo eh, Dublinsko uredbo, ki je še blokirana, pa imamo vsaj to dobro novico iz Malte, kjer se je vzpostavilo okrepljeno sodelovanje, zato ker se želi najti rešitev na tem področju in upam, da se bodo k temu okrepljenemu sodelovanju pridružile še številne druge države in da bomo res vzpostavili pravi reš mehanizem za iskanje reševanja. Gospod Fest za minuto. Hvala, gospa predsednica. Majhno število poslancev tukaj v dvorani kaže, kako pomembna je ta tema reševalnih akcij in operacij v sredozemlju. In poslanci pravzaprav imajo tokrat prav, kajti v severni Siriji na dan, eh, vsak dan umre več ljudi kot v sredozemlju in pravzaprav so žrtev osebe, ki eh, jih predvsem leva stran tega parlamenta obravnava kot partnerja, čeprav je bilo že dolgo priznano, da se Turčija spreminja v avtokratsko despotsko državo. Torej ima, imeli bomo veliko, um, velik val migrantov iz uh, Sirije, pa tudi kurde. Ampak namesto, da bi se osredotočili na to, kako bi zaščitili um, državne meje in kako bi ustavili gospoda Erdogana, govorimo o tem, uh, o karoli rakete, o tem, kako so ljudje na morju stisko in o tem, kako naj bi se borili proti uh, tehotapcem pod uh, krinko reševanja ljudi na morju. Ne, pravi problemi niso več v sredozemlju. Treba je ustaviti ukrepe reševanja in iskanja, treba je ustaviti nezakonite nevladne organizacije, njihovo nezakonito delovanje in naredite že enkrat konec um, preganjanju in čiščenju kurdov. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Roza, minuto. Hvala lepa, gospa predsednica. Po ocenah Mednarodne organizacije za migracijo se je pritok migrantov zmanjšal za 32 odstotkov primerjavi z lanskim letom. Število žrtev v sredozemlju pa je niže za 42 odstotkov. Veste kako to? Zakaj? To je rezultat politike, ki jo je vodil Salvini. Zakaj torej zahtevate od Evropskega parlamenta, da bi povečali zmogljivosti reševanja in iskanja? um, v sredozemskem morju in da se omilijo pravila. Edina razlaga je, da ima Evropska unija spet cilj eh, za to, da bi spodbudila priseljevanje s pomočjo nevladnih organizacij. Množično priseljevanje spred leti je imelo katastrofalne posledice za velika evropska mesta. Zdaj izbirate rešitev, ki Evropi ne koristi. Začnimo končno pripravljati strukturno rešitev, zaprimo naše meje in tudi sprejemne zmogljivosti v regiji. Hvala za minuto in pol gospa guillaume. hvala gospa predsedujoča. julija lani sta svet in komisija spomnila da je njihov cilj Um, reševanje življenj. In že takrat je bilo jasno, da je velik razkorak med njihovimi besedami in dejanji. Uh, flota brez ladi in sredozemlje, kjer umira vse več ljudi. Uh, poleg tega Eh, še neupoštevanje zakonodaje, kar se tiče izkrcanja um, in sedaj, leto zatem, se tukaj še ni nič spremenilo. Torej, vzpostavljanje pravih zmogljivosti za reševanje je še pred nami, zato da bomo lahko reševali življenja in jim omogočili, da pristanejo varno v različnih pristaniščih. In to bo možno šele, ko se bodo države članice um, o tem soglasno odločili. In zato je nujno treba prenehati s tem, da se pomoč um, brodolomcem obravnava kot kaznivo dejanje človekoljubne dejavnosti uh, imajo pravno podlogo, torej podlago, torej uh, rešitve imamo, samo volje ta prave pa še ni. Sva Vautman za minuto. Mikrofon, prosim. Sorry, microphone. Nu kan ik echt starten. Goedenavond, uh, Zdaj pa me boste slišali. Dobro večer, gospa predsednica, kolegice in kolegi. Watson Shire, pisatelj iz Somalije in Britanije, je rekel, da nihče ne postavi otroke v, um, v čovnče, je, če ni voda varnejša od kopnega. Ampak v Evropi voda ni varnejša od kopnega. Leta 2015 eh, je bilo število žrtev petkrat, oziroma petkrat večje. In kako to? Zato, ker je Evropa na napačni poti. Ves čas govorimo o evropskih vrednotah, vendar pa ne ravnamo v skladu z njimi. Število reševalnih operacij na morju je zmanjšano. Določene države članice kriminalizirajo nevladne organizacije, ker rešujejo človeška življenja. To so evropske vrednote postavljene na glavo. To so prakse, ki bi jih lahko pričakovali od Putina, da pač bomo pustili ljudi, da utonajo v Evropi, da ne bomo prevzeli odgovornosti. In tukaj imamo nekaj o, več zahtev. Treba je, se je boriti proti tihotapcem, poskrbite, da bodo a, ljudje, ki se utapljeni, rešeni tako, da ne bomo več doživljali te sramote v Evropi. Hvala lepa. Gospa Hutasari, za minuto izvolite. Gospa predsedujoča, Evropska unija je šipka, kar se tiče nezakonitih eh, dejanj in šipka na mejah. Njene šipke meje eh, privabljajo ljudi, še zlasti mlade moške iz podsaharskih držav, ki želijo boljše življenje. Evropa ne more sprijeti milijonov afričanov, Evropa pripada evropejcem. Evropa ne more leto za letom govoriti o premestitvah oseb. Če želimo toliko energije uložiti v dobro počutje ljudi, tako kot to počnemo za emigracije, bi Evropska unija kot celota delovala bistveno bolje. E, morali bi biti bolj pozorni na to, kar se dogaja na naših zunanjih mejah, predvsem zato, ker nas mora predvsem skrbeti varnost in prihodnost evropske civilizacije. Za minuto gospodin Cije. Uh, pogajanja in bodoča migracijska politika Evropske unije eh, stagnira. Življenja se v sredozemskem morju še vedno um, izgubljajo in Evropska unija ne more obravnavati kot kaznivo dejanje eh, dejavnosti reševanja v sredozemlju. Zato resolucija, o kateri bomo glasovali jutri, poziva komisijo naj sprejme smernice za uporabo trenutne zakonodaje. Zato to, da bo jasno, da um, neprofitno delovanje nevladnih organizacij ni nezakonito. Odgovor ni samo v rokah držav članic, odgovor je v naših rokah, ki moramo um, obtožiti tistih nekaj držav, ki ne želijo sprejeti odgovornosti in puščajo vso težo na plečih drugih sporazum iz Malte o eh, porazdelitvi eh, ljudi, ki prihajajo v Evropo, je že neka možnost, ampak odgovornost je skupna. Kdor ne želi eh, priznati te odgovornosti in kdor nima volje za to, naj neha govoriti vsaj, da je treba tem ljudem pomagati pri njih doma. Zato, ker ne gre samo za povečanje človekoljubne pomoči. Gospa Bizzotto, eh, sporazum iz Malte je goljufija in gre na rovaš Italije. Dejstva pa poznamo. Trikrat več, eh, ladij je letos pristalo v italijanskih pristaniščih. In e, vidimo predvsem to, da se to dogaja proti volji italijanskih državljanov, to odpiranje meja naših držav. Italijani pa ne bodo več vsega tega prenašali v tišini. Italijani imajo dovolj vaših laži in lažnih obljub. Italijani niso pripravljeni sprijeti nove invazije nezakonitih. E, priseljencev. Mi smo pripravljeni stopiti za barikade in braniti našo državo in naše ljudi. In Italije ne želimo spremeniti v begunsko taborišče cele Evrope. Blaško. Gospod Blaško, ena minuta. Spoštovane. No. Spoštovane gospe in gospodje, spoštovana gospa predsednica. V tem parlamentu smo obžalovali uh, um, usodo številnih ljudi, ki so umrli v um, sredozemlju, ampak zato so številni krivi, eh, predvsem politiki, ki so um, povzročili zgolj kaos v Severni Afriki. Potem uh, so zato krivi tisti, ki podpirajo eh, migracije z direktivami ali odloki in ki pravzaprav dajejo neprimerna darila uh, migrantom, naprimer v obliki pomoči, potem tisti, ki eh, ne obsojajo eh, tihotapcev za ljudmi, potem tisti, ki eh, pozdravljajo gospe, kot je gospa Rakete, ki izvajo tako imenovane operacije reševanja na morju in vlivajo upanje ljudem, da bodo lahko deležni boljšega življenja na kopnem. In potem so krivi tudi tisti, ki ne znajo ceniti svojega tveganja. Vsi vsi, ti, vsi vi ste torej eh, krivi za to. Sedaj pa postopek, pritegnite pozornost predsednice, več kot deset vas je prosilo za besedo, vsak ne bo mogel, ker nam eh, zmanjkuje časa, ampak najprej dam besedo gospe Holmajer. Gospod komisar, gospa ministrica, kolegice in kolegi. Razprava kaže, da tudi pri tej resoluciji, kakršna je bila oblikovana, obravnavamo zgolj manjši vidik tega problema in to je tudi problem, ki mene tare. Jaz sem vsekakor za operacije reševanja in iskanja. To ni vprašanje. Mislim, da tukaj v demokratičnem delu parlamenta ni nesoglasja, ampak samo prek teh operacij. Če bomo zgolj govorili o tem, ne bomo rešili problema, kajti veliko več ljudi umre v območju Sahare. O njih zelo malo krat govorimo, kajti zelo redko pridejo do nas, zaradi tega, ker mi tega ne gledamo, ker tudi slik tega ne poznamo. Zato zato moramo biti bolj pozorni pri našem delu tudi na tista področja v Afriki, s katerimi lahko sodelujemo, zato da bi dejansko preprečevali um, migrante, da bi lahko dejansko podprli delo Frontexa. Deset tisoč ljudi se rešuje, ampak to ni bistvo problema. Rešitev, ki uh, jo skušamo doseči s to resolucijo, žal ni prava rešitev. For one minute, Mr. Adjus. Za minuto gospod Adžo Saliba. Signora President, solucionijiet europei esistenti ma domš adattati... Gospa predsednica, obstoječe rešitve ne zadoščajo in niso dobre. Niso tudi zadostne, da bi lahko bili kos trenutni krizi. Po eni strani imamo migrante in številni izgubljajo življenje, vključno z ženskami in otroci, izgubljajo življenje v naših morjih. Po drugi strani pa imamo evropske državljane, ki niso zadovoljni tudi zaradi dejstva, ker Evropa ne ukrepa. Države na meji so prizadete zaradi migracije, pravzaprav so ranljiva za incidente, kakršnim smo bili prejšnji teden priča na Malti. Situacija se slabša in ne moremo stati križem rok. Gre za stvar, ki naše državljane res skrbi, če bomo tako nadaljevali, bo ekstremistične ideologije le še več in prišlo bo le še do več nasilja. Evropa bi se morala zbuditi in se tega lotiti učinkovito, z solidarnostjo in tudi s skupnimi rešitvami.

pani przewodnicząca! panie komisarzu! gospa predsednica gospod komisar najprej bi začel s citatom ki ga vsi poznate kdor reši življenje reši v svet in tukaj bi se oprl na lastne izkušnje prej sem bil pomorščak če vidiš nekoga na morju mu moraš pomagati to je povsem jasno kot politik In kot odgovorna oseba pa vem, da kriminalne organizacije tudi poslušajo naši razpravi, pa tudi tisti, ki živijo v ekvatorijalni Afriki. Odgovornost, to je tisto najpomembnejše. Bil sem notranji minister na Poljskem in pred dvema letoma na seji sveta sem slišal zgolj en razumen glas, ko je rekel notranji minister Maroka, da imamo opravka z invazijo. To, kar mi počnemo tukaj, spodbuja tiste v Afriki, da prihajajo v Evropo zaradi tega, da se dogajajo te tragedije v sredozemlju. Hvala lepa. Malce predolgo ste govorili. Pripričana pa sem, da se bo gospa Deli držala minute, ki je odmerjena. Hvala. Tudi jaz bi se spomnila 39 mrtvih, ki so bili najdeni v kontejnerju v Essexu, kjer je, um, ki ga je peljal uh, Irec iz Bulgi, uh, iz Bulgarije. Um, Belgije v tovornjaku, ki je bil registriran v Bolgariji. To je znova tragičen primer, ki kaže, kako obupani so ljudje in kakšna tveganja prevzemajo nas, da bi prišli v Evropi. Tako da pozdravljam prizadevanja tistih, ki sodelujejo pri eh, reševanju in iskanju. Gre za osnovno moralo in tudi za mednarodno pravo. Vendar pa to, da ljudi porivamo nazaj in eh, delegiramo odgovornost Libiji, pa ni humanitarno. Tam so ljudje um, prepuščeni obupnim uh, razmeram. Razviti moramo varne poti, zato da bi ljudje lahko prišli v Evropo, revidirati moramo davninsko uredbo in predvsem pa moramo nehati bombardirati države, tako da potem ljudje v prvi vrsti sploh ne postanejo begunci in brezdomi.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 videli ste oziroma vidite lahko, koliko kolegov iz skupine ID e je že odšlo in niso niti počakali na izjavo komisije. Res škoda, glede na to, koliko so imeli zapovedati in kako močno so ugovarjali pri tej temi. Zdi se mi nespremljivo, da spremljamo smrti ljudi na tej najbolj nevarni eh, meji na svetu, v Evropi. To je sramota za svet. Po drugi strani pa je tudi nespremljivo, da nevladne organizacije delujejo kot taksisti in eh, nadomeščajo delovanje agencij, kot je Frontex. To je povsem nespremljivo. To potem povzroča druge pojave, kot so tveganja za varnost in podpora, med, podporo mednarodnemu kriminalu. Vse skupaj pravzaprav izhaja iz tega, da nevladne organizacije prevzemajo, prevzemajo na se delo oblasti. To ni prav. Gospod Mađurino, minuta. Iskreno povedano, kar zmeden sem ob tem, ko sem prisluhnil nekaterim uh, prispevkom z desnice. Uh, Pred nami je dokaj preprost predlog resolucije, ki govori o tem, da je treba življenja reševati. In to očitno ni dovolj. Se tle nikjer, tu nikjer ne piše, vstopite in pridite vsi. Tukaj piše, rešujmo življenja. In s tem, potem pa moramo še uresničiti to, kar nam še manjka. In sicer skupno evropsko politiko, in to pravim kot italijan, za prerasporeditev migrantov na našem ozemlju. Eh, prenovo dublinske uredbe potrebujemo ter zakonite kanale za vstop. In to so pravi neprijatelji nezakonitih trgovcev z ljudmi, ki jih vozijo v Evropo. Ehm, to izhaja iz uh, eh, pomankanja prave evropske politike in zato moramo nehati igrati se z življenji ljudi samo zato, da bomo dobili kakšen glas več. S tem smo zaključili ta postopek. Besedo ima znova komisar Han. Gospa predsednica, ministrica, poslanke in poslanci, na začetku te razprave ste že rekli, da je bilo reševanje življenj vedno prednostna naloga komisije in da bo tako tudi v prihodnje. To je naša moralna dožnost in tudi pravna obveznost, torej da rešujemo ljudi na morju in da zagotavljamo zaščito tistim, ki bežijo pred preganjanjem in resnimi eh, nevarnostmi zaradi konflikta ali vojn. Zato moramo še naprej delati na tem, da bi pripravili širšo strategijo, s katero bi eh, učinkovito upravljali migracije v vseh vidikih. Sočasno pa bi morali še naprej nadaljevati s svojimi prizadevanji, da um, odpravljamo temeljne razloge za migracijo in nestabilnosti v državah izvora in prehoda. Boriti se moramo proti tihotapskim mrežam, ki izkoriščajo ranljivost obupanih ljudi. Več uh, pravnih oziroma varnih poti moramo najti za gospodarske migrante, pa tudi za prosilce za azil, ki, ki tičijo v tretjih državah. Izvajanje te celovite strategije bo zahtevna naloga vendar pa Evropska unija ne more te upraviti sama. Ne, rezultate lahko dosežemo le, če bomo še naprej delovali v partnerstvu z državami izvora, destinacije in pre, um, tranzita. Tukaj pa se moramo preti tudi na pomoč nevladnih organizacij in civilne družbe. Torej, deliti moramo odgovornost v resničnem duhu mednarodnega sodelovanja. Prepričan sem, da se bodo vsi ti elementi odrazili v novem paktu o migracijah in uh, azilu, ki ga bo predsednica Ursula von der Leyen predstavila za to, da bi dala nov zagon evropskemu odzivanju na migracijske izzive. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam, gospod komisar, pa zdaj pa zadnja beseda ministrici Tuporajne v imenu sveta. Spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, finsko, pre, finsko predsedstvo se v celoti zaveda temeljnega pomena človekoljubne situacije in tudi pomoči v sredozemlju. Zavezani smo k temu, da bi pripravljali trdnejšo rešitev v sodelovanju z vsemi deležniki. Takšna ureditev pa mora privesti do predvidljivosti v skladu z mednarodnim pomorskim pravom, kar zadeva izkrcavanje, hkrati pa mora omogočiti tudi učinkovite postopke za dodelitev azila in za vračanje. Zelo pomembno je, da nam hitro uspe, vendar pa potrebujemo rešitev, ki bo obsegala vse vidike. Evropska unija kot celota, pa tudi imigranti sami, si ne zaslužijo, da se ta situacija nadaljuje in ostane nerešena. Naj povem povsem, reš, povsem jasno, življenja moramo reševati, govorimo o ljudeh, govorimo o posameznikih. Sočasno pa bomo še naprej pripravljali reformo skupnega evropskega azilnega sistema, zato da bi našli trajno rešitev za razmere tudi v prihodnje. Še naprej sem prepričana, da bomo z vsemi temi prizadevanji lahko pomembno prispevali k doseganju tega cilja. Najlepša hvala za to razpravo. razpravo. Hvala tudi predsedniku odbora Libe za vso angažiranost. Delo pa se nadaljuje. Hvala lepa, gospod Tuporajnen. Štiri predloge resolucij sem prijela ob zaključku te razprave, ki je zdaj zaključena in o teh resolucijah bomo glasovali jutri. Zdaj pa nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu, z naslednjo razpravo, ki zadeva izjavo sveta in komisije glede začetka pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo. Preden pa začnemo z razpravo, naj povem, da če želite zaprositi za. Um, besedo, lahko bodi si izkoristite standardno registracijo ali pa nova pravila, ki jih najdete tudi na mizah. Lahko se torej registrirate tudi elektronsko, za kar potrebujete vo, volilno kartico. To velja tako za modri kartonček, pa tudi za, za besedo v okviru. Pritegnite pozornost. Um, predsednica, če smo vsi pripravljeni, znova dam besedo, gospe Tuporajnen v imenu sveta. Spoštovana gospa predsednica, poslanke in poslanci, zelo dobro veste, da je napredek Severne Makedonije in Albanije na evropski poti tema razprave v svetu že kar nekaj časa. Vem, da se prav tako zavedate, da svet še ni uspel doseči dogovora glede priporočila komisije, da bi se začela pogajanja oziroma pristopna pogajanja s Severno Makedonijo in Albanijo. Medtem sta obe državi trdo delali, da bi naredili napredek na področju reform. Sklepi sveta lani, letos junija so od nas zahtevali, da zelo jasno odločamo o obeh državah in to najkasneje oktobra. Kot uh, predsednica sveta za splošne zadeve moram reči, da sem globoko razočarana, da nam ni uspelo.